parlament eh, bo upam dal zeleno luč za davek na finančne transakcije, tako da bo lahko 11 držav, ki se je za to odločilo, sodelovalo v okviru okrepljenega sodelovanja. Hvala lepa. S tem je ta točka na dnevnem redu zaključena. Glasovali bomo jutri ob 12.30. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo gospoda Vjojča.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 stoletja nismo barbari, ampak smo civilizirani, občutljivi ljudje. Ta občutljivost pa zahteva od nas, da upoštevamo tudi dobrobit živali, živali, ki ravno tako čutijo bolečino in eh, strah. To so eh, živa bitja, zato jih je treba opor, eh, obravnavati dostojanstveno. In, eh, eh, Prevoz živali je tema današnje razprave. Dobili smo poročilo Evropske komisije o prevozu živali. 4 milijone krav, 4 eh, milijone drobnice in več kot 50 tisoč konjev se prevaža med državami članicami po Evropi. Dve eh, tretjini teh prevozov traja več kot 8 ur. In eh, število živali se tudi eh, povečuje iz enega leta v drugo rad za števila konjev. E, poleg tega se daljšajo tudi razdalje med posameznimi državami in zato je tudi težje organizirati učinkovito e, kontrolo nad temi e, prevozi. Zato moramo natančno upoštevati tudi priporočila Eh, nevladnih organizacij. Te pravijo, da je treba omejiti trajanje prevoza na 8 ur. To je tudi eh, priporočilo, ki eh, ga je sprejel odbor Ekon. Živali se bolje počutijo, če je prevoz krajši. To pomeni tudi, da je meso kvalitetnejše. Vsi vemo, da če je žival pod stresom, Eh, začne izločati toksine, ki se potem najdejo v mesu. In eh, kmeti potem dobijo tudi mm, nižjo ceno za slabše meso, potrošniki pa plačujejo več za radi prevoza. Če bomo zmanjšali trajanje eh, prevoza, bo manj emisij, potem bo mogoče tudi eh, zagotoviti lokalno predelavo mesa blizu eh, mest eh, vzreje. In, če pa bomo ustrajali na teh dolgih razdaljah, bomo morali pa decentralizirati predelavo mesa. Tu je še predvsej izjem, ki jih moramo upoštevati, zlasti, ko gre za otoke in periferna območja. To bo zelo težko uskladiti, ampak eh, ne smemo zapirati oči pred eh, razpravo in ne smemo ignorirati zahtev državljanov. En milijon eh, evropskih državljanov je s svojim podpisom zahtevalo zmanjšanje oziroma krajšanje trajanje prevoza in zato moramo delati v dobro svojih družb in pa eh, se boriti proti predlogu, ki ne upošteva teh argumentov. To poročilo naj bi bilo sprejeto brez amadmajo zahvaljujoč dobremu de, eh, delu eh, komisije oziroma odbora smo lahko dobili dober kompromis. Eh, zahvaljujem se vsem kolegom, ki so delali v eh, odboru in eh, tudi drugim, ki so pomagali. Mahatma Gandhi je rekel, da je velikost nekega naroda in napredek mogoče meriti z načinom, kako ravnamo z. Eh, živalmi. Živali uporabljamo za prehrano in za gospodarstvo. Verjetno se to ne bo spremenilo v bližnji prihodnosti, ampak sedaj moramo narediti vse, kar je eh, mogoče, da zmanjšamo trpljenje živali. V tem času moramo narediti tudi vse, kar je mogoče, zato, da to eh, da to trpljenje zmanjšamo v, cel, v vseh fazah. In omejitev eh, pre, časa prevoza je konkreten korak. Bomo pokazali, da smo civilizirani. Gospod komisar Borg. President. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta, veliko veselje mi je, da lahko danes nagovorim parlament o tem zelo pomembnem čustvenem vprašanju, bi sam dodal. To je vprašanje, ki zadeva številne poslance, pa tudi na milijone državljanov v Evropski uniji. Mnenja se razlikujejo glede tega, ali res moramo prevažati živali, razlikujejo se tudi glede največjega oziroma najdaljšega časa prevoza. Mislim pa, da se vsi strinjamo, da kadarkoli se živali prevažajo, moramo spoštovati načela dobrega počutja živali. Novembra 2011 je bilo sprejeto poročilo komisije v zvezi z zaščito živali med prevozom. S tem smo izboljšali uredbo 1 iz leta 2005. Vendar bi se situacija morala spremeniti na bolje. Zaradi slabega izvajanja zakonodaje je še vedno na voljo ogromno manevrskega prostora tudi znotraj trenutno veljavnega zakonodajnega okvira. Zato bi se morali najprej ukvarjati s tem, da se bo ta zakonodaja izvajala bolj učinkovito in dosledno. Sedaj se bom lotil še dela, ki ga je opravil poročevalec Vojcehovski. Vesel sem, da je vložil toliko dela in truda v pripravo poročila o tako zapleteni temi. Najdaljši čas prevoza je eno od spornih vprašanj. Na voljo imamo tudi mnenje EFSE o prevozu živali. Nobenega znanstvenega upravičila ni, da bi uvedli 8-urni prevoz živali za vse živalske vrste. Mislim, da bi morali upoštevati vse vidike tega prevoza, ko pripravljamo oceno. Vesel sem, da v tem poročilu podpirate mnenje komisije, ki pravi, da je treba izboljšati izvajanje zakonodaje. Številni ste že predlagali, da se sprejme dodatni ukrepi, nekaj smo jih že sprejeli, naprimer harmonizacija poročanja strani držav članic o pregledih. Vesel sem, gospod predsedujoči, da danes lahko najavim, da je osnutek izvedbenega sklepa na voljo in komisija naj bi to sprejela v začetku prihodnega leta. Še dve dejavnosti komisije bi rad omenil v zvezi z FVO, torej z veterinarskimi upravami. Z veterinarskimi upravami se redno pogovarjamo, izmenjujemo najboljše prakse in informacije glede izvajanja uredbe 1 skozi 2005. Leta 2013 bomo opravili več obiskov na terenu. Tudi revizor iz FVO-ja bo pri tem sodeloval. Spremljal bo štiri strokovnjake iz držav članic. Vsi bodo torej obiskovali posamezne države članice in v okviru teh obiskov bomo uradnike iz držav članic seznanili s problemom in z najboljšimi možnimi rešitvami, kot drugo pa bodo ti obiski povezali med seboj vse uradnike, ki so zadolženi za izvajanje nadzora, naprimer preko ene same poti. Prašiči, naprimer, potujejo iz nizozemske preko Avstrije, Belgije do Italije in tako naprej. Želimo izboljšati tudi nadzor nad prevozom živali s pomočjo navigacijskih sistemov. Razširiti želimo tudi navodila glede tolmačenja zakonodaje, izboljšati želimo blagostanje in dobrobit živali v tretjih državah. Z državljani se je treba o tem pogovarjati. Sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami in industrijo, ker želimo spodbujati dodatne pobude, kot so naprimer smernice za prevoz živine. Komisija se z določenimi zadevami v parlamentu ne strinja, predvsem z, v zvezi s tem se ne moremo strinjati, da naj bi komisija pripravila večje število poročil ali študij. Komisija lahko to predstavi samo, če sama poda pobudo z pri določenem vprašanju. Trenutna zakonodaja na področju higiene in dobrega počutja živali ni razlog, zakaj so stvari takšne, kot so. Ta zakonodaja omogoča dovolj fleksibilnosti tudi za majhne klavnice, ki so s tem lahko tudi gospodarsko trajnostne, istočasno pa se spoštujejo tudi higijenski standardi in dobrobit živali. Za konec bi rad povedal samo to predsedujoči, da komisija ceni prispevek parlamenta in interes, ki ga izražate za ta dosje. Res je, da se ne strinjamo vedno glede posameznih podrobnosti, mislim pa, da si vsi želimo doseči skupen cilj in sicer, da se živali prevažajo na varen način. Hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa stališča odborov. Najprej odbor za okolje, zdravje in uh, varno prehrano, gospa Andersen. Hvala lepa, predsedujoči. Na voljo imamo uredbo sveta na tem področju, ki velja že od leta 2005, ampak kljub temu še vedno obstaja precej težav. Uh, ta uredba ni bila izvedena na ustrezen način in tudi ni izpolnila pričakovanj, zato ker države članice niso ustrezno izvajale. Mislim, da bi morali ustrajati na tem, da se skrajša čas prevoza živali do klavnic, kajti predolgo trajanje prevoza krši predpise z področja dobro biti živali, istočasno pa bi v v kontekstu daljšega prevoza lahko prišlo do širjenja bolezni med živalimi. Živali so podvržene stresu, s tem se sprožajo toksini, ki vplivajo tudi na kakovost mesa. Potrošniki se zauzimajo za krajši čas prevoza, mislim, da te želi ne bi smeli zanemariti. Do 6 milijonov živali se prepelje vsako leto do klavnic v Evropski uniji, gre za živo živino in mislim, da bi morali te žive živali spoštovati. Hvala lepa. Thank Hvala lepa. V imenu odbora za promet, kolega De Grandes Pascual. Hvala predsedujoči. Gospod komisar, pozdravljeni in dobrodošli v Evropskem parlamentu. Čas trajanja prevoza je samo še en parameter, ki je pomemben za dobrobit živali. Izogniti bi se morali daljšemu prevozu od 8 ur, še posebej, če vozila niso ustrezno prirejena, da zagotavljajo ustrezno zračenje, če vozniki nimajo ustreznega usposabljanja. Mislim, da bi morali jasno zapisati, da je trenutno veljavna zakonodaja na evropski ravni toliko ambiciozna, kot le lahko je. Strokovnjaki iz EFSA in drugi bi morali bolj uveljaviti svojo tezo, da je kakovost končnega proizvoda seveda odvisna tudi od tega, pod kakšnimi pogoji se prevažajo živali. Mislim, da bi lahko kot odbor za podporo promet podprli to poročilo. Nažalost, pa v tem poročilu menjate tudi stvari, ki ne držijo. S tem pa prikrivate interese tistih držav, ki želijo izvažati zamrznjene proizvode in ki ne želijo izvažati žive živine. Zakaj ne omenjate, naprimer, bikov, ki jih pitajo samo za voljo bikobor? Torej, interese prikrivate. Hvala. Danke. Hvala. V imenu političnih skupin prva se javila k besedi gospa Ester de Lange. Hvala lepa, predsedujoči. Slišali smo že, da bi zakonodaja za prevoz živali v idealnem svetu morala temeljiti na znanstvenih dokazih. To je naša stranka že večkrat povedala. Res je, da se moramo dogovoriti o tem, koliko lahko najdlje traja prevoz živali, ampak v trenutnem kontekstu bomo težko dosegli ideal. Svet je leta 2004 sprejel drugačno odločitev od naše, vendar bi morali strogo spoštovati vse pogoje, ki veljajo na tem področju. Predvsem bi morali zagotavljati ustrezen nadzor. Ampak eh, očitno je, da so prav nadzor in izvajanje inšpekcijskih pregledov Ahilova peta pri tej uredbi. Nekateri pravijo, da so države članice odgovorne za zakonodajo, vendar se mi zdi, da je komisija kar nekoliko dvignila roke na tem. Zakaj komisija nič ne stori, čeprav vidi, da obstajajo velike razlike med državami? članicami. FVO se ni ukvarjal samo s tem vprašanjem, temveč tudi številnimi drugimi vprašanji. Kar zadeva prevoz proizvodov, glede tega ste sicer bolj poglobljeno govorili, uvedli tudi sankcije za države, ko pa govorimo o prevažanju živali, pa molčite. Mislim, da če boste še naprej tako postopali, se stvari ne bodo spremenile. Dovolj pogumni morate biti, zahtevati spremembe predvsem pa bi morali uvesti maksimalno dolžino prevoza. Jutri bomo torej o tem glasovali, zahtevali bomo, da se opredeli najdaljši čas prevoza. Evropski parlament je podal ta predlog, ko še ni bil so zakonodajalec, sedaj smo so zakonodajalec. Morda Evropska komisija ravno zaradi tega še ni sprejela dodatnih pobud. Vendar se mi zdi, da vam sedaj ne bo več zadoščalo to, da se dogovorite s svetom. Sama zelo dobro vem, kako bom jutri glasovala. Zauzemam se za najdaljši prevoz v 8 ur. Hvala lepa, poročevalo. Vse, ki je tega. Gospa Kadenbach, hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, od leta 1997 imamo na evropski ravni predpise glede prevoza živali in eh, zaščite živali. Te smo predelali leta 2005 in sedanja, sedanje pregled je pokazal, da se je nekaj sicer izboljšalo, ampak še vedno ne moremo biti zadovoljni s situacijo. Ne bom se priključila očitkom moje predhodne govornice. Gospod Bork, rekli smo, da vam želimo dati možnost da vas sodimo po dejanjih, ne pa po vaši preteklosti. Želimo si takšne zakonodaje, ki bi jamčila zaščito živali. Eden izmed predlogov, ki jih imamo, je čas prevoza 8 ur pod pogojem, da bo to potreba potem podkrepljena z znanstvenimi dokazi. Za socialiste in demokrate zato ne govori samo uh, eh, tisoče podpisov državljanov in državljan, ki so se zauzeli za to. Tudi nepisna izjava, ki smo jo že večkrat sprejeli tukaj v parlamentu. Uh, tukaj se mi ukvarjamo tudi z vprašanjem izvedljivosti te uredbe. Seveda moramo najti takšno uredbo, ki bo omogočala zaščito živali, nadzor in tako naprej. Moramo pa omogočiti uh, tudi tistim regijam, eh, ki nimajo možnosti teh 8-urno prevozov, da se gospodarsko še vedno odejanja v Evropski uniji. Ne smemo eh, pa vseeno zakonodaje razvodeniti. Želimo zmanjšati čas prevozov živali v Evropi, želimo zmanjšati število prevozov samih in eh, želimo predvsem skrajšati čas vožen. To nam bo uspelo samo, če bomo imeli struge kontrole in če bomo iz držav članic dobili podatke, ki bodo primerljivi in pa zanesljivi. Na osnovi podatkov, ki jih imamo sedaj, vsega tega ne moremo jamčiti. Gospod komisar, pozivam vas, naj si prezadevate v državah članicah, istočasno pa uh, se zauzamite v komisiji za to, da se bodo določbe glede nadzora resnično izvajale. Samo na ta način bomo lahko zagotovili zaščito živali. Hvala lepa, gospo, gospa Paulsen. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar. Najprej hvala lepa poročevalcu, gospodu Vojčehovskemu. Zdi se mi, da je poročevalec res opravil zelo dobro delo, potrpežljiv je bil pri opravljanju svojega dela. Prevoz živali je zagotovo vprašanje, ki razburja številne posameznike. Dejstvo je, da živimo v urbanem svetu, v urbanem okolju. Žal pa je danes vse več ljudi, ki so precej nevedni, ko gre za živali, za naravo in za rastline. Dejstvo je, da moramo najti kompromis. Mislim, da smo kompromis sklenili na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih podatkov. Kar nekaj praktičnih izkušenj imamo na tem področju in te izkušnje bi morali uporabiti. Dejstvo je, da svojo odločitev temeljujemo na določenih podatkih. Je pa res, da bi morala demokratična odločitev biti sprejeta na podlagi etičnih, kulturnih, ideoloških stališč in prepričanj. Tudi te zadeve bi morali vključiti v proces odločanja, dopolniti vse skupaj še znanstvenim procesom. Skupina Alde bo celoti podprla to poročilo, samo en minus imamo na glasovalnem seznamu in sicer pri odstavku 14 ali neja 5 tam bi prosili za minus na našem glasovanem seznamu. Sicer pa vas v celoti podpiramo, poročevalec. Hvala. Ja, iCard. Hvala lepa, gospod iCard. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej najlepša hvala poročevalcu za delo, ki ga je opravil. Hvala lepa, da je pripravil stališče parlamenta. Parlament si seveda želi spodbujati varnost živali med prevozom zato se v celoti strinjam s poročilom, ki ga imamo trenutno pred sabo. Vendar, če pravimo, da je ta resolucija zelo jasna glede 8-urne omejitve, ki jo podpiramo, potem moram reči, da imam na voljo drugačno besedilo, kajti ta resolucija tega ne pravi. Pravi, da to ni znanstveno dokazano in kot drugo bi lahko komisija še nekoliko razmislila o omejevanju trajanja prevoza. To se omenja v resoluciji. Zato sem sam pripravil alternativno resolucijo, ki je nekoliko bolj odločena. Upošteval sem tudi mnenje poročevalca, razen dveh odstavkov nisem vključil. Tistih dveh, kjer pišemo o tem, da gre tu ne za priporočilo, ampak za navedbo. Želim, da bi komisija podala konkreten predlog, v katerem bi jasno zapisala, da lahko prevoz traja največ 8 ur. Parlament je sprejel tudi pisno izjavo, ki jo je podprla večina poslancev. Če bi to vključili v poročilo, bi s tem okrepili poročilo. Z besedilom sem sicer zadovoljen, vendar se mi zdi, da bi morali biti nekoliko bolj odločni glede časa prevoza. Hvala, gospod James Nicholson. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad izkoristil to priložnost in čestitev poročevalcu za izvrstno upravljeno delo. To je bilo težavno delo, zagotovo neenostavno. Že komisar je rekel, da je to izjemno občutljivo vprašanje, čustveno vprašanje, ki se dotakne številnih ljudi. Poročilo omenja izjemno pomembna vprašanja. Mislim, da nihče ne bi podprl nenujnega prevoza živih živali, zlasti ne na dolge razdalje. Res je, da v primerjih, kjer je takšna praksa neizogibna, moramo imeti na voljo predpise, ki bodo zagotovili, da je prevoz čim bolj human. Trdno sem prepričan v to, da bi morali izvažati mesne proizvode. Sam sem vedno verjel v to. Mislim, da bi morali računati predvsem na manjše klavnice. Če bodo te klavnice zaprle svoja vrata, se bo samo še povečala razdalja prevoza živali. To velja še posebej za podeželja in bolj oddaljena območja. Mislim, da to, gospod predsedujoči, ne bo enostavno razrešiti. Mislim, da bi morali vzpostaviti ravnoteže med visokimi standardi na področju dobrobite te živali in eh, izvršljivostjo teh standardov. Vsakašna zakonodaja na tem področju mora poštevati tudi geografski položaj določenih območij, dejstvo, da so nekatera območja periferna. To so območja, zopr katera ne bi smeli diskriminirati, ne bi smeli skrivljati konkurenčnosti. Hvala. Hvala, kolega Rubik Salfred. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Pročilo lahko podprem, moja skupina bo pročilo podprla, ampak kaj želimo? Najprej mislimo, da bi morali podpreti tudi majhne klavnice. To bi bil tudi ukrep za boj proti brezposelnosti. Drugič, Evropsko komisijo bi morali pozvati k temu, naj eh, poskrbi za ustrezne prevozne pogoje. Tukaj je treba preveriti, kakšne so temperature v teh pogojih, eh, na teh prevozih, koliko vode imajo živali za piti in tako naprej. Se pravi, te pogoje je treba določiti in ti mora potem postati zavezujoči. Ta sportna vozila bi morali eh, tudi lahko eh, hladiti. Hvala lepa, gospod Ocdijana. Um, Oprostite, najprej na vrsti gospod Agnew. Predsedujoči, Na voljo imamo ustrezno zakonodajo za dobrobit živali, tisto, česar nimamo, pa je izvajanje veljavnih pravil. Dva inšpekcijska organa, RSPC e in trgovinske standardne. Imamo pri nas in ta dva organa sta stalno prisotna v klavnicah ali na trgih, kjer se natovarjajo in raztovarjajo kamioni. Preverjajo, ali je kamion dovolj velik, ali ima ustrezne pregrade, ali je prezračen, ali so živali znotraj teh posameznih razdelkov približno enake velikosti, ali imajo tudi breje živali, ali so šipke, ali močne živali, ali so nekatere živali breje in bodo vsak čas kotile. Sam res odločno nasprotujem politikom iz tistih držav, kjer se ukvarjajo z bikoborbami, potem pa meni solijo pamet glede živali. Glede osemurnega prevoza tu pa gre samo za politično zadevo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa sem ujel pravilni vrstni red. Na vrsti je gospa Doc. Hvala predsedujoči, hvala lepa poročevalcu za upravljeno delo pri tem izjemno pomembnem vprašanju. Res je to zelo čustveno vprašanje, ki ga ne bi smeli zarabiti za to, da ne bi poudarili tudi pomembnega in dobrega dela, ki se ga upravila tako kmetijski kot prometni sektor na področju izboljševanja standardov za prevoz živali. Mislim, da bi morali tudi za prevoznike naložiti dodatne obveznosti, zagotoviti ustrezno usposabljanje. Mislim, da ni v interesu niti kmetov, niti končnih porabnikov, da bi živali trpele med prevozom. Zato bi morali sprejeti tudi najboljše prakse in zagotoviti spoštovanje zakonodaje. Tako kot pri številnih drugih evropskih zakonodajnih aktih bi morali poskrbeti tudi pri tem za večjo jasnost. S tem bomo zmanjšali napake pri tolmačenju pravil in zmanjšali razlike v tolmačenju med državami. Trenutno imamo na voljo uredbo, ki se jo po mojem mnenju ne izvaja dovolj dosledno v Evropski uniji. Preden sprejmemo dodatne zakonodajne akte, bi morali najprej odpraviti trenutno neizvajanje zakonodaje. Izvažanje žive živine je zelo pomembno za periferno območje in za gospodarstvo na severnem delu Irske. S tem bomo spodbudili gospodarstvo, če bomo omejili izvoz, bomo tudi omejili lokalne klavnice, zato ker ne bodo več konkurenčne. Gospod predsedujoči, potrebujemo visoke standarde na področju dobrobiti živali, vendar potrebujemo tudi ravnotežje med praktičnim in izvršljivim. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Jegle. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej se prisrčno zahvaljujem poročevalcu, ki je opravil um, dobro delo tudi pri tej čustveni temi. Mislim, da je rezultat dober, če bomo jutri glasovali tako, kot predlaga poročevalec. Tukaj govorimo o živalih za, za, vo, za zakol, ne o domačih živali ali o živalih za rejo. Uh, Ehm, te je treba na najboljšo možnost prevažati. Najprej prvi pogoj je dosledno izvajanje in pa usklajene kontrole v državah članicah. Države članice ehm, so tukaj poklicane kot govornost in tudi komisija. Najprej, zato ker gre za dobro počutje živali, In ker je naš cilj ta, da ustvarimo enakovredne in pravične konkurenčne pogoje v Evropski uniji. Drugič, dobro tega dobrega poročila ne smemo zreducirati na to, ali vsebuje zahtevo po 8-urni omejitvi vožnje ali ne. Eh, ta um, čas je takšen, da upošteva tudi čas eh, nalaganja živali, čas za počitek in tako naprej. Eh, ampak to je pomembna zahteva v tem poročilu. Nikoli nismo imeli takšne določbe in zato mislim, da moramo biti na to ponosni. Moramo se osredotočiti na prevoz, pa tudi na okvirne pogoje prevoza. Treba je zajamčiti izvajanje predpisov. In tretjič, število v Evropi prevoženih živali se mora zmanjšati v tej luči Evropski parlament pri tem poročilu in pa pri drugem stebru skupne kmetijske politike zahteva kratke čase vožnje, eh, prevoze v manjše lokalne klavnice in eh, zahtevamo, da se prevaža meso, ne pa živali same. Um, to smo pravzaprav sedaj uničili za našo evropsko zakonodajo. Uh, tudi zamrznjeno meso ki pride od daleč, je sprejemljivo pri državljanih. In zato bi tudi meso, ki je bilo predelano v manjših klavnicah, bilo prav tako sprejemljivo za naše eh, potrošnike. Hvala lepa, gospod Andrijev. Ja, Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar naj povem, da v celoti eh, podpiram eh, zaključke tega poročila. Ravno tako pozdravljam tudi uravnoteženo delo poročevalca in se mu za to zahvaljujem. Obstoječa zakonodaja je dejansko omogočila, da se nasplošno izboljša prevoz eh, živali za zakol. Ampak treba je še veliko narediti pri enotni uporabi obstoječih eh, pravil in to v vseh državah članicah. Eh, treba ukrepiti inšpekcije, potem je treba izdelati dobre prakse in zagotoviti več sodelovanja med eh, državami Evropske unije. Menim, da je zakonodaja o, eh, o krajšem trajanju prevoza zakonodaja, ki bi jo bilo treba ustrezno uporabljati. Upoštevajoč določene izjeme, kot so oddaljene regije, eh, potem stanje cest in pa nepredvidljive okoliščine, na katere prevoznik ne more vplivati. Kot je rekla komisija, je sedaj nepotrebno eh, sprejemati dodatno zakonodajo. Hvala lepa, gospod George Lyon. Uh, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Prepogosto govorimo o prevozu živali eh, in vse skupaj zreduciramo na enostavne argumente, češ vse, kar je pod 8 ur je v redu in vse, kar je več, je um, slabo. Sam sem se dolgo ukvarjal z prevozom živali in takšna trditev je preprosto poljubna in je ne um, utemeljuje znanost. Če gre za konje, naj bo prevoz manj kot 8 ur, ko gre za naprimer krave in pa prašiče, pa ne gre za največji stres zaradi prevoza, ampak gre za nalaganje in pa razlaganje živali in pa za splošne pogoje prevoza. 8 ur samih ne bo izboljšalo dobrega počutja živali. Poročilo komisije uh, zadene srčiko problema, gre za neizvajanje zakonodaje. Eh, ne glede na to, ali gre za eh, baterijske kletke, za eh, druga določila na področju dobrega počutja živali, je tako, da mi tukaj sprejemamo zakonodajo, države članice pa jih ignorirajo. Zato je ključnega pomena za izboljšanje dobrega počutja živali to, da končno začnemo izvajati obstoječo zakonodajo. Parlament in pa komisija si morata bolj prizadevati za to. Kar se tiče manjših lokalnih klavnic, strinjam se z gospo Jegle, vsi se želimo več manjših lokalnih klavnic, da bi to postalo realnost, ampak realnost je ta, če ne bomo znižali teh strogih pravil BSE-ju, takšnih stanj ne bomo mogli uresničiti. Hvala lepa. Kolega Karš Liter je naslednji. Er e Hvala lepa. Odkar se je Švedska pridružila Evropski uniji leta 1995, čakamo na krajše prevozne čase in mi smo se zauzemali za teh 8 ur. Seveda pa si moramo prizadevati tudi za, boljši pogoj, za boljše pogoje prevoza in pa za boljše izvajanje zakonodaje čas prevoza 8 ur bi pravzaprav moral izboljšati izvajanje direktive. Tukaj ne gre samo za vprašanje znanosti. Številne živali preprosto niso eh, zadovoljne, ko so v tej težki situaciji. Um, pravzaprav začne ura teči, odkar se prevoz začne. Trajanje prevoza je uh, politično vprašanje, koliko trpljenja smo pripravljeni prevzeti za naše živali. Uh, ne pa zgolj se nanašati na znanstvene podatke o stresu in pa hormonskih obremenitvah. Komisija mora ponuditi predlog pred iztekom tega mandata, kakor hitro je možno, tako da bomo lahko izboljšali predlog, ne pa se osredotočali samo na čas prevoza. Eh, ja, koliko ljudi tukaj bi si pa želelo dvojno posteljo deliti za štirimi kravami? Hvala lepa, gospa Judy Gerling. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem kolegu Vojčekovskemu za to neotrudno delo na tem področju. Osredotočila se bom na eno točko. In sicer. Leta 2010 smo sprejeli prvo pisno izjavo parlamenta, torej ta pisna izjava je dobila večino tukaj v parlamentu in tej pisni izjavi smo pozvali parlament naj pozove k komisijo, naj komisijo naj preuči primer prevoza konjev za namen zakola. Eh, Strhljive pogoje so tukaj dobro dokumentirale nevladne organizacije. Sama sem se v zvezi s tem pogovarjala tudi z predhodnikom eh, komisarja. Tukaj gre za, za sramujočo ravnanje za živalmi. Gre za to, da se te živali prevaža v vročih eh, vozilih, v nozdržnih pogojih, v klavnice na jug Italije. To je nespremljivo. Ta To poročilo zahteva zmanjšan čas prevoza in želi izboljšanje pogojev zlasti za konje. Gospod komisar, eh, vem, da ste šele nedavno prevzeli mesto komisarja, ampak zagotavljam vam, da so te znanstvene ugotovitve že bile zbrane. Eh, ugotovili smo že da je najprimernejši čas prevoza 8 ur za konje. Vi te podatke imate, te informacije imate. Zaprosila sem vas, da prisluhnete parlamentu in znanstvenim dokazam in da uh, na podlagi tega sprejmete prvi korak na področju zakonodaje za dobro počutje živali. Hvala lepa, gospod eh, Gustafsson. Hvala lepa. Zahvaljujem se eh, poročevalcu za pripravljeno poročilo. Res je srhljivo, da smo ljudje tako oddaljeni od tega, da bi bili sočutni z živalmi in pa drugimi biti. Ne razumem, kako lahko preprosto pogledamo stran, ko so drugi podvrženi trpljenju. To se dogaja, če živali prevažamo ure in ure v groteskno majhnih prostorih. To je norost. Tisti ljudje, ki nočejo uvesti maksimalne omejitve na 8 ur, bi morali narediti tako, kot je predlagal Karl Schlitter, naj spijo za štirimi kravami v eh, zakonski posteli, kajti tako se počutijo krave, pa tudi za druge živali to velja. Skupaj lahko dosežemo spremembo. Mislim, da potrebujemo to maksimalno omejitev na čas Eh, časa prevoza na 8 ur. Tudi to je preveč, ampak moramo se dogovoriti vsaj o tem, da prevoz ne sme trajati več kot 8 ur. Ne, dopust, ne dopustimo, da je tukaj denar pomembnejši od dobrega občutja živali. Hvala lepa, gospa Iranc Garcia. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje, sama nasprotujem temu, da bi uvedli dodatne predpise za dobrobit živali. Veljavna uredba že vsebuje določbe, ki urejajo tudi čas prevoza, skladno z posamezno živalsko vrsto in skladno z znanstvenimi podatki, ki jih imamo na voljo. Tudi Agencija za varnost, varno hrano v Evropi je rekla, da ni na voljo znanstvene podlage na ki bi nam omogočila, da spremenimo veljavno zakonodajo. Dobrobit živali je v teh trenutkih bolj odvisna od kakovosti prevoza, se pravi od tega, kako se ravna s živalmi med prevozom in v kakšnem stanju so vozila. Mislim, da bi morali zagotoviti predvsem spoštovanje zakonodaje, ki določa temperaturo, zračenje, prehranjevanje živali med prevozom, nudenje vode živalim ter minimalni prostor, ki ga mora žival zasedati med prevozom. Problem, s katerim se soočamo, je, da se veljavna zakonodaja ne izvaja na enak način, zato bi morali začeti izvajati večji nadzor nad izvajanjem zakonodaje. To razpravo bi morali izkoristiti za druga vprašanja, ne pa, da se ukvarjamo z nepomeni zadevami. Predvsem bi se morali pogovarjati o tem, da je treba omejiti kroženje določenih proizvodov na trgu, zlasti, če gre za uvoz. Mislim, da bi morali govoriti o prevozu živali, ne samo živali za zakol, temveč tudi rejnih živali. Zakaj bi razlikovali, če so tako ene kot druge živali upravičene do dostojanstvenega ravnanja z njimi? V času gospodarske krize, v katerem živimo, mislim, da ni najbolj primeren trenutek za to, da podamo predloge, ki niso znanstveno utemeljeni. Evropska unija si ne more dopustiti to vrstnega početja. Hvala. Ja, Hvala, kolegica. Gospod Olejničak. Podničance, šanovni panjstvo, čel bom popšči. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, želim podpreti to pobudo in pa poročilo. Zahvaljujem se gospodu Vojčakovskemu za njegovo prizadevanje pri dosegi kompromisov. Neutrudno si je prizadeval za to, da bi ti predpisi bili dobri za naše živali. Leta 2005 smo eh, že našli določeno rešitev. Eh, številni govorniki so govorili o tem. Ehm, in čeprav so nekateri ta ukrep kritizirali, se je sedaj to izkazalo za dober ukrep. Šlo je za dobro počutje živali, šlo je pa tudi za gospodarsko spodbudo, tako za podjetja, kakor tudi za kmete. Sedaj moramo narediti nadaljni korak naprej. Gre za omejitev trajanja prevoza živali. To se mi zdi dobra in pa razumna ideja. Zauzemamo se za to, da spodbujamo lokalne predelovalnice, lokalne obrate. To je pa seveda težko. Torej, treba, potrebujemo takšne, ukre, takšne obrate, kjer so ti potrebni in znižati moramo tudi stroške kajti dolgi prevozi živali predstavljajo tudi določene stroške. In meso, ki ga potem, takšno meso, ki ga kupujejo potrošniki, je potem dražje, kot bi bilo ob krajših prevoznih časih. Danes apeliram na komisijo in pa svet, da naj pri inšpekcijah oziroma pri nadzoru poskrbijo predvsem za to, naj uh, se spoštujejo pravila, da se zgodi, da se spoštujejo pravila. Tukaj velja tudi za nalaganje in pa razlaganje živali, ne samo za prevoz. Komisija ne more dopustiti tega, da se ta pravila vedno znova spreminja. Hvala lepa, kolegica Brita Reimers. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Ko se pogovarjamo o prevozu živali, so te razprave vedno čustvene, kajti opremljene so z slikami živali ob prevozih, ki eh, ne prikazujejo ravno tega, kar bi si želeli videti. Ampak problem je to, da imamo že danes zakonodajo, ki se pa pač posod ne izvaja in prav tako ni posod nadzora, zato dobivamo takšne slike. Eh, če bi pa sprejemali zakonodajo na osnovi znanstvenih podatkov, potem moramo razumeti, da imamo tudi v Evropski uniji vzroke za to, da imamo dolge prevoze. Mi smo sprejeli direktive za daljše prevoze živali, ker pač imamo strože higijenske zahteve, ko gre za prevoze živali, ko gre za nadzor nad uh, zdravjem živali. To je privedlo do tega, da je številn, da so številne manjše klavnice in pa obrati morali zapreti svojega, svoja vrata, ker preprosto niso več mogli izpolnjevati teh zahtev. Torej, če sprejemamo zakonodajo, moramo poskrbeti za to, da se ta tudi izvaja in da poskrbimo tudi za nadzor. Problem je tudi naslednji, če imamo malo klavnic in če imamo krajše prevozne poti, potem kmetje več ne bodo imeli izbire. Morali bodo živali prevažati v najbližjo klavnico in s tem bo m, mm, prišlo do spada eh, konkurenč, eh, konkurence. Eh, v tem smislu mislim, da je poročilo v Čekovski dobro in zato ga podpiram. Hvala lepa, kolega Smith. Hvala lepa. Tudi sam želim čestitati poročevalcu Jočekovskemu. Opravil je fantastično delo in dosegel je spremljiv kompromis pri tem čustvenem dosejo. Slišali smo tudi veliko čustvenih govorov danes. Gospod komisar, pozdravljam vas tukaj v Evropskem parlamentu ob vaši prvi razpravi. Uh, želel bi izraziti stališče predsednika Škotske zveze za preprečitev trpljenja živali. Namreč to, kar želimo doseči s tem poročilom, je ugotoviti, kakšno je trenutno stanje. Problem je ta, ne da potrebujemo več pravil, problem je ta, da države članice ne izvajo obstoječih pravil. Uh, potreba po novi zakonodaji ni dokazana, prav tako ni z dokazi podkrepljena zahteva po omejitvi trajanja prevoza na 8 ur. Gospod eh, komisar, navezal se bom na to, kaj ste povedali o manjših eh, klavnicah. Eh, rekli ste, da so te draže. Seveda vse skupaj je kompleksno, ekonomika je pač kompleksna, ampak podatki iz Škotske kažejo na to, da imamo, manjš, da imamo manjše število večjih klavnic, mi pa želimo ravno obratno, torej imeti več manjših lokalnih klavnic. Hvala lepa, gospod Vandalen. Äh, Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu Vižakovskemu za upravljeno delo. Tudi sam bi pozdravil äh, novega komisarja. No, jaz podpiram omejitev trajanja prevoza na 8 ur. Mislim, da je to bolj humano za živali. Kar se tiče prevoza mesa na mesto živih živali, eh, sam želim plačati spremljivo ceno za meso. Ne želim plačati nižje cene, če morajo zaradi tega živali trpeti. Vse je pač odvisno od nadzora, od kontrol. Nekatere države članice ne skrbijo dovolj za kakovost mesa in ne, ne izpolnjuje zakonodaje o dobrem počutju živali. Mi ne smemo uh, trpeti takšnih. Uh, brezkompromisnih poslovnih dejavnosti, ki se ne ozirajo na dobro počutje živali. Hvala lepa, gospod Gladfielder. Merta za okrontja, ko gozdak. Hvala lepa. Pri sprejemanju zakonodaje moramo paziti na to, da ne bomo izkrivljali konkurence. Pogosto je tako, da naši konkurentni ne izpolnjujejo naših visokih standardov in pa zahtev norme o dobrem počutju živali, mora biti izvajanje strani držav članic. Izjema pa je tukaj uh, eh, omenitev trajanja vožnje na največ, trajanje vožnje na največ 8 ur. To ne prispeva samo k dobremu počutju živali, ampak tudi je dobro za gospodarstvo Evropske unije. S tem imamo manj emisij CO2 in to je tudi dobro za podjetje. Uh, No, kar se tiče te omejitve na 8 ur, ta pomeni, da živali ne moremo nalagati zunaj meja Evropske unije, ker se jih eh, zakolje pod neustreznimi pogoji. Tukaj v Evropski uniji imamo boljše pogoje za, za živali, za zakol. Zato v sistemu ne smemo puščati vrzeli, ne smemo dopuščati možnosti ne smemo se izogibati tej omejitvi časa prevoza na 8 ur. E, s tem predlogom bomo dobili tudi več manjših lokalnih klavnic in to bo pomenilo več delovnih mest v regionalnem in pa podeželskem prostoru. Zato podpiram to omejitev na 8 ur. Hvala lepa, gospod De Castro Paolo. E, Gospod predsedujoči, spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Poročilo komisije glede stanja izvajanja uredbe iz leta 2005, ki se nanaša na zaščito živali med privozom, kaže na to, da imajo države članice še vedno velike težave pri izvajanju skupne zakonodaje. Moram pa reči, da je to najbolj napreden in najbolj ambiciozen zakonodajni akt na področju dobrobiti živali. Komisija oziroma odbor Agri, ki mu predsedujem, je pripravila, je pripravila svoje poročilo in v tem poročilu tudi jasno kažemo, da obstajajo prevelike razlike v izvajanju zakonodaje med državami članicami tudi premalo znanstveno temeljenih podatkov imamo. Čas prevoza je seveda zelo pomemben, s tem se strinjam. Je pa res, da smo v klavnicah uvedli zelo stroge higijenske in druge predpise, ki se pogosto težko izvajo zlasti v manjših klavnicah. Tako da ne moremo te razprave posplošiti izključno na razpravo o tem, koliko časa lahko najdlje traja prevoz. Govorimo o dobrobiti živali. Kakšna mora biti sama struktura vozila, kako se ravna z živalmi. Vse to je zapisano v poročilu EFSE. Poročevalcu Vojcehovskemu in poročevalcem v Senci se zahvaljujem za odlično upravljeno delo. Vabim vas, da glasujete za to poročilo, ki je bilo z veliko večino sprejeto tudi v odboru Agri. Hvala. Merci. Herr Andreja Canoni. Gospod Andreja Canoni. Hvala predsedujoči. Več kot milijon državljanov zahteva, da na 8 ur omejimo prevoz živali, ki so namenjene za zakol. Evropski parlament ne more biti gluh na to vrstne zahteve strani državljanov. Če želimo zaščititi živali med prevozom, moramo reči stop tem oblikam prevozam, ki trajajo več dni. V to vrstnih pogojih živali zelo trpijo. Gospod komisar, zakaj ne zagotovite učinkovitega nadzora med prevozom? Pogosto se namreč zgodi, da se živali prevažajo v res grozljivih pogojih, brez vode, v omejenem prostoru. Zato pozivam vse kolege, da glasujejo za maksimalno obdobje prevoza 8 ur. O tem smo se dogovorili že marca letos. Evropska unija lahko in bi tudi morala ravnati drugače. Končno imamo priložnost, da opredelimo tudi na politični ravni ustrezne ukrepe in s tem preprečimo trpljenje na milijone živali v celotni Evropi. Hvala. Ja, Šekirski. Gospod Šekirski, imate besedo. Ne podpira drugih transportov zvežont. Najlepša hvala. Nihče v Evropski uniji ne more podpirati eh, dolgega trajanja prevoza. Meni bi bilo še bolj eh, všeč, če bi eh, obejili prevoz oziroma trajanje prevoza na 6 ur. Vendar pa bo zelo težko omejiti trajanje prevoza, zato ker se klavnice razvijajo in širijo svoje dejavnosti, tako da bi postale učinkovitejše. Eh, in gospodarnejše. Seveda pa to pomeni daljše prevoze živali. Menim, da so pogoji prevoza tisti, ki morajo eh, biti upoštevati. Naprimer, ne sme biti premalo prostora, zagotovljen eh, mora biti dostop do vode in do krme. Ti prevozi so organizirani se strani tujih kupcev, in diktirajo jih eh, eh, zahteve trga v eh, namemni državi. Če bi omejili trajanje prevoza v teh pogojih, bi enostavno se rejci znašli v situaciji, ko svojih živali več ne bi mogli prodati. Dolgotrajni prevoz pa pomeni tudi to, da je raztovarjanje stresno za živali. In eh, dolgotrajni prevozi tudi niso sklad, v skladu z varnostnimi pravili. Vendar pa je eh, trenutna uredba posebno zadovoljiva po eni strani se skuša zagotoviti čim večjo raven dobrobiti eh, živali, po drugi strani pa ekonomsko učinkovitost. Mislim, da ni trajanje edino, na kar moramo biti pozorni, ampak tudi na pogoje prevoza in tu se strinjam se eh, poročevalcem. Ali ne bi bilo bolj humano, da bi te živali enostavno hodile do klavnice? Hvala lepa, gospod Jorgens. Ja. Go, gospod komisar. Običajno sem zelo vljuden človek. Ampak to, kar ste rekli, je bilo arogantno, ampak ne samo arogantno, ne demokratično. Milijon ljudi je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo krajši eh, prevoživali. Če pravimo, da je to emocionalno, da je to neznanstveno, je to arogantno. Večina v tem parlamentu je tudi podpisala peticijo, s katero smo zahtevali spremembe eh, pogojev prevoza. Še bolj arogantno pa je uporabljali besedo neznanstveno, kot da bi sedanja pravila bila znanstvena. Seveda niso znanstvena. Mogoče 8 ur ni pravo trajanje za vse živalske vrste, ampak vsi lahko vidimo, da eh, pravila, ki veljajo danes, tudi niso utemeljena na znanstvenih dosežkih. Ali so veterinari emocionalni? Mislim, da moramo spremeniti eh, pravila. Gospa Elizabet Köstinger. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski parlament si želi izboljšati pogoje prevozov živali, vendar pa to spada v nacionalne pristojnosti in žal nadzor nad prevozi ni posod na enaki ravni. Prav gotovo je treba zmanjšati eh, čas do eh, klavnice. V moji državi omejitev časa prevoza ni. Živali lahko prevažajo do 29 ur, to je seveda dosti preveč. In žal pa so se eh, okoličine spremenile, včasih smo imeli majhne regionalne klavnice, vendar pa so te izginile. In zato menim, da bi morali podpirati razvoj manjših eh, klavnic. Seveda so tu še eh, področja, ki so oddaljena, kjer je težko zagotoviti preživetje takšne male eh, kvavnice. Tudi kakovost prevoza je zelo pomembna. Eh, natovarjanje mora biti ustrezno izvedeno. Zagotoviti je treba dovolj vode, hrane in prostora za živali. Komisija bi morala vzpostaviti enotni sistem nadzora. Potem pa še en komentar za zaključek ki se nanaša na vprašanje konkurenčnosti. To je, pomemb to je pomembno. Hvala lepa, gospa Rogust. Gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. En milijon evropejcev, vključno za mano, smo podpisali to peticijo, s katero smo zahtevali, da se trajanje prevoza živali za zakol umeji na 8 ur. daljši prevoz eh, negativno vpliva tako na živali kot na meso. In mislim, da ne bi smeli živali prevažati več kot 8 ur. Zagotoviti moramo krajše eh, prevoze, kajti to je življenskega pomena. Seveda tu nastopajo tudi nepredvidljive okoliščine, kot eh, je naprimer gost promet, ampak izgovori so nesprejemljivi težko je predvideti trajanje prevoza za oddaljene in gorske regije. Veliko malih klavnic eh, se je zaprlo v zadnjih letih, to bi bili lahko preprečili. Mislim, da so standardi v redu, ampak narediti bi morali več, da bi manjše klavnice lahko preživele. Meni se zdi, da bi na ta način e, ubili dve muhi na en mah, skrajšali bi prevoz živali in okrepili lokalno gospodarstvo in odprli nova delovna mesta. Hvala lepa, e, gospa Patersoneves. Najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalko in poročevalcem v senci za vse napore uložene v to poročilo. Eh, poskušali so doseči ravnoteže med eh, vsemi interesi, tako eh, gospodarskimi kot interesi živali. Vendar je tu še interes proizvajalcev, potrošnikov. Imamo uravnoteženo besedilo, ki upošteva tudi stroške, ki bi jih pomenil 8-urni prevoz. Port Portugalska je država, kjer so razdalje dolge in 8 ur bi pomenilo eh, več postankov in višje stroške, kar pomeni, da bi bili v diskriminatornem položaju v primerjavi nekat, z nekaterimi drugimi državami. Nekateri kolegi so govorili tudi o izjemah za zelo oddaljene regije. To je eh, odbor Agri podprl. Kajti, če bi omejili o, e, prevoz na 8 ur, bi bilo nemogoče prevažati živali od oddaljenih regel v eh, sredino, eh, v srednji del Evrope. Na portugalskem imamo naravne uvire. E, zato ne smemo sprejemati nespametnih odločitev, ki ne upoštevajo geografije Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Alves. Gospod. Predsedujoči gospod komisar, dobrobit živali in zaščita živali sta danes v eh, evropski družbi vprašanje civiliziranosti. Zato smo kot politiki obvezani, da zagotovimo da se smernice ustrezno uporabljajo in da te smernice upoštevajo te občutke in občutljivosti ljudi. To pomeni zagotavljanje ustreznih pogojev za prevoz živali, to pomeni tudi certificirano opremo za prevoz, Vsi deležniki morajo sprejeti svoje eh, odgovornosti, to pomeni proizvajalce, rejce, eh, veterinarje, vsi morajo poštivati naše smernice. Prav tako pa moramo ustrajati pri teh pogojih, istočasno pa upoštevati znanstveno mnenja in tudi geografske eh, elemente oziroma geografske vidike, kot so naprimer zelo oddaljene regije tu moramo eh, upoštevati, da je 8-urni prevoz eh, vedno težko zagotoviti. Zdrava pamet je potrebna in te regije je mogoče izuzeti iz eh, te zahteve po 8 urah. Hvala lepa. S tem smo zaključili seznam, sedaj pa postopek KGI, gospa McGuinness. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi poročevalcu. Najlepša hvala vsem poročevalcem v senci, ki so delali na tem težkem, a pomembnem poročilu. Naj vas opozorim na prvi odstavek, ki odraža vse naše pomisleke. Povdarja eh, dejstvo, da težava leži v neostrezni uporabi obstoječe zakonodaje. Čeprav je lahko zahtevati več zakonodaje, pa se bojim, da če ne bomo spoštovali obstoječih pravil, bomo morali odgovoriti na vprašanje, zakaj potem še več pravil, če imamo eh, z obstoječimi težave. Potem sedaj živimo v času vrčevanja. Države članice bodo zmanjšale sredstva za inšpekcijske preglede nad eh, prevozom živali, zato ker te države enostavno nimajo več denarja za to. In to mora komisija tudi upoštevati. Potem je tu še drugo vprašanje. O tem je govorilo veliko kolegov. To je problem koncentracije. Eh, Klavnec, gospa Jegla in drugi so govorili o tem. Komisijo moramo povabiti naj nam eh, poroča o posledicah eh, koncentracije eh, klavnic in o vplivu na konkurenco, tako da bomo videli, kako se soočiti s tem zelo resnim vprašanjem. Hvala lepa, gospa McGuinness. In sedaj? Eh, gospa Jendžijevska. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Želela bi vas povabiti, da podprete to poročilo o eh, prevozu živali. Želim, da podpremo omejitev prevoza na 8 ur menim, da je v tem poročilu mogoče najti tri izboljšave, ki se nanašajo na pogoje prevoza in tudi organizacijo inšpekcijskih pregledov. E, tu so tudi radikalne zahteve. Gospod Vojčehovski zahteva, da se. Eh, prevoz omeji na 8 ur. Zakaj podpiram to zahtevo? Zato, ker se Evropska komisija izogiba temu vprašanju. Kljub podatkom, ki kažejo na to, da bo res treba določene stvari spremeniti. Upam, da bo Evropski parlament to eh, priporočilo podprl, namreč priporočilo, da se trajanje prevoza omeji in eh, upam, da bomo imeli resno in poglobljeno razpravo o tem in o prevozu eh, živali za zakol na dolge razdalje. Hvala lepa. Gospod Hewitt, gospod predsedujoči, eh, v imenu organizacije za dobrobit konjev pozdravljam ta predlog, ki izhaja iz uspešne iz, eh, izjave od letos. Eh, imamo znanstvene podatke, ampak ti pravijo 65 tisoč konjev, ki se prevažajo po Evropi, jih je 94 odstotkov takih, ki imajo eno akutno poškodo, 90 eh, jih trpi zaradi neke bolezni treba je izboljšati uporabo zakonodaje, ampak ta rezolucija pravi, da eh, ne bo nič pomagalo, če so pravila že v izhodišču napačna. Znanstveni podatki, o katerih govorim, vključujejo podatke Agencije za prehramne standarde in pa FVO, ki pravi, da eh, zmogljivosti eh, klavnic niso v skladu z eh, zahtevami komisar Bar, eh, Barroso je eh, tudi pozval videsov film o konju, ki je bil na začetku zdrav, na koncu, ko je prišel na destinacijo v Italijo, je bil tako izčrpan, da ni mogel več stati. In eh, želim biti ponosen tu, tudi na to, da bo tudi na tem področju Evropska unija delovala, da bo manj eh, konjev, ki jih bo treba reševati. Hvala lepa, eh, gospod Nikolesku. Gospod Nikolesko, pardon. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mnogo evropskih državljanov se strinja, da je treba izboljšati pogoje za prevoz živali. To je zelo čustvena tema, ki odpira mnoge razprave. Humani pogoji za te živali so potrebni, to si vsi e, želimo. E, moramo govoriti o tem, kako izboljšati pogoje prevoza, ne pa o časovnih omejitvah sem zaskrbljen, zato ker vidim, da se predlagajo nova pravila na ravni EU. Kaj ti gre za to? Države, vsake, pardon, živali v vsakem primeru trpijo. E, govorimo tudi o ustanavljanju lokalnih e, klavnic. Na ta način bi e, prav gotovo skrajšali trajanje prevoza in upajmo, da bo SKP lahko vključila tudi to določbo. Hvala lepa. Hvala lepa najprej čestitam poročevalcu. moja država slovenija je tranzitna država tako da vsak dan eh, tako da se tega problema eh, zavedam tudi iz lastnih izkušenj vsak dan ogromno tovornjakov prevaža živali v dokaj slabih pogojih. zato se strinjam da je treba izboljšati predlagano novelo uredbe že iz leta dva tisoč pet še posebej podpiram omejitev prevoza na osem ur pa tudi inšpekcijski nadzor bi moral biti učinkovitejši tudi sistem glob bi moral bolj stimulirati boljši tretma živali. to je pomembno najprej zaradi živali ki jih dostikrat po nepotrebnem mučimo pa tudi zaradi eh, nas porabnikov. Eh, dejstvo je da slabo počutje živali vpliva tudi na kakovost živalskih proizvodov. po evropskih cestah letno potuje krepko čez eno milijardo živali. to je preveč. v nekaj letih se je število prevoženih živali skoraj podvojilo vem v ospredju je enotni trg seveda so tudi dobički velikanski prav pa bi bilo da bi vsi skupaj namesto popolnega trgovanja na velike razdalje povečali ali pa dali več pozornosti raznolikosti evropskega kmetijstva ter lokalni proizvodnji in lokalni porabi gospod Koferati. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar. Kot smo slišali, mislim, da v tem poročilu jasno lahko zasledimo, da so evropski predpisi humani. Mi se ukvarjamo tu z živimi živalmi, ne pa z ljudmi. Je pa res, da je prav, da spoštujemo pravice živali. To je pomembno tudi zaradi zdravja ljudi. Par stvari bi rad izpostavil. Najprej slišali smo, da bi morali kot zavezujoče pravilo sprejeti maksimalen čas prevoza 8 ur. Potem smo govorili o pogojih prevoza živali, v kakšnih pogojih se živali prevaža z enega do drugega kraja. Mislim, da je to pomembno, vendar mi kot eh, potrošniki mesa teh živali zagotovo imamo interesu, da se živali prevažajo na ustrezen način, da se izvaži, izvajajo tudi ustrezni nadzori. Torej, nadzor, sankcije, to je tisto, kar potrebujemo. Če že imamo pravila, potem naj se spoštujejo. Hvala. Zadnji govornik. Gospa Karnbach. Gospod komisar, gospod gospe in gospodje, dobro, da sem imela še enkrat možnost spregovoriti kajti eh, v mojem čustvenem govoru na začetku razprave sem se pozabila zahvaliti poročevalcu. Mislim, da mu je pravilo pripraviti uravnoteženo poročilo o tej čustveni temi in mislim, da bomo s tem eh, poročilom tudi bliže našemu cilju zaščite živali. No, ampak ko že vse čas eh, govorimo o zaščiti živali, ne smemo pozabiti na dejstvo, da so živali živeča bitja, ki si, zaš, ki si zaslužijo lepo ravnanje, zato tudi niso primerne kot darilo. Eh, tisti, eh, ki želite podariti žival, mm, pomislite najprej na tiste živali, ki čakajo v eh, posebnih domovih za živali in najprej pomislite na njih. President. Gospod komisar, gospod Borš, hvala lepa, gospod predsedujoči. V svojem uvodu sem jasno povedal, da nisem zadovoljen z uporabo obstoječe zakonodaje. Temu se ne da uiti. Res je. Ta parlament sem tudi obvestil o tem, katere ukrepe je po moje treba izvesti. Tu so postopki v primeru kršitev, 8 jih je odprtih in 14 eh, komunikacij smo imeli z državami članicam, torej 200 še vedno odprti. Strinjam pa se s tistimi, ki pravite, da če nismo sposobni izvrševati tega, kar imamo danes v rokah, kako bomo pa potem eh, uporabljali novo zakonodajo. In poleg tega sem v svojem nagovoru zelo jasno povedal, da poročilo komisije ne predlaga nove zakonodaje, ampak boljše izvrševanje obstoječe. Mislim, eh, da predlagam samo tisto, kar po moje lahko komisija naredi in kar lahko jaz naredim. Prav tako sem naštel tista področja, kjer je eh, uporabo mogoče izboljšati. Naprimer, izvajanje odloč, odločitev v zvezi z boljšim eh, poročanjem in nadzorom. Tu je treba harmonizirati nadzor eh, držav članic. Države članice so namreč eh, prve, ki so odgovorile za izvrševanje in uporabo eh, uredbe iz leta 2005. Potem bo tudi eh, naslednje leto konferenca v Dublinu o tem konkretnem vprašanju o dobrobiti živali med prevozov. In leta 2013 bomo začeli z novo serijo študijskih obiskov na E, tu ne bodo vključene samo države članice, ampak tudi revizor iz FVO, ki bo usmerjal delo in poleg tega e, bo spremljal štiri strokovnjake iz držav članic na določenih tradicionalnih e, poteh Eh, za prevoz živali iz ene države v drugo. Prav tako je treba eh, izboljšati nadzor nad prevozom tako, da se bolje uporabljajo navigacijski sistemi. Nekaj pravnih eh, vidikov je bilo v zvezi s tem, da pravna vprašanja moramo rešiti, ampak tu imamo moderno tehnologijo, ki ni eh, hudo draga in jo moramo uporabljati. Vendar trenutno ni bilo dovolj poenotenega ukrepanja in tudi pre, malo dobre volje tistih, ki so neposredno vključeni v prevoz. Z pravno službo se bom posvetoval o tem, ali je kakšna možnost, da se navigacija eh, proglasi za obvezno. No, ampak izboljšanje E, uporabe obstoječe zakonodaje ne sme biti konec, ampak mora predstavljati začetek nečesa, kar bo tako razumno kot ambiciozno, kajti če bo vse propadlo, če uporaba zakonodaje ne bo del delovala, če, eh, potem bomo šele razmišljali o spremembi. Hvala. Vendar pa mislim, da se, se bo uredba ustrežno izvrševala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj dajem besedo poročevalcu za dve minute, gospoda Kočeci. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa vsem poslancem in poslankam, ki so povedali svoje mnenje v tej razpravi. Vesel sem vseh pripomp, tistih, ki so podprle moje stališče in vesel sem tudi eh, bolj kritičnih pripomp. Zahvaljujem se zlasti poročevalcem v senci. Sodelovanje je bilo odlično. Kljub dejstvu, da je bilo to poročilo zelo težko. Ko sem to delo sprejel, se sploh nisem zavedal, kako težko delo bo in kako kontroverzno. To, kar predlagam v svojem poročilu, je neke vrste kompromis. Po eni strani smo imeli predlog, da bi šli še dlje, da bi še bolj omejili trajanje prevoza živali. Po drugi strani so bili drugi predlogi, po katerih naj ne bi sploh govorili o tem vprašanju. To, kar imamo pred seboj, se mi zdi uravnoteženo besedilo in resnično upam, da bo ta kompromis jutri z glasovanjem potrjen. Torej, 12. 12. leta 2012 ob 12. bo glasovanje. Se pravi 4 krat 12 in upam, da bo eh, to prineslo srečo temu poročilo, kajti to je zelo pomemben korak k izboljšanju prevoza živali za, za kolve Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod poročevalec. Gospe in gospodje, razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob polenih. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor in sicer v zvezi z medijacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Kot rečeno, gre za ustno vprašanje, ki ga zastavlja odbor za pravne zadeve. Brez nadaljnega besedo predajam gospe Makarti, ki je avtorica. Pet minut imate. Yours, Hvala lepa. Zelo vesela sem, da imamo priložnost, da se pogovarjamo o medijaciji.